Še poročilo, zapisnik in včeraj sprejeti uh, teksti iz včerajšnjega dne so vam na voljo, ali kdo temu ugovarja, ne. Potem je zapisnik sprejet.